Dodošli spet eh, v odboru po velikonočnih praznikih. Zanima me, če lahko spremljamo dnevni red. Hvala. Potrditi moramo tudi zapisnike sestankov eh, februarja in marca letos. Če ni komentarjev, so ti zapisniki potrjeni. jutri bom eh, poročal o medinstitucionalnih pogajanjih v teku. Sedaj pa bomo prešli na šesto točko na dnevnem redu in to je fintech. Imamo poročilo o finančni tehnologiji, pogovarjali se bomo o predlogih sprememb, z nami je naša poročevalka. Kora, izvoli, beseda je tvoja. Uh, um, Najlepša hvala, gospod predsednik. Finančna tehnologija je nova kilatica v uh, finančnem sektorju in to že nekaj časa. Še posebej v ZDA in v Aziji. V Evropi pa smo uh, šele začeli razu, razumeti, kako pomembna je finančna tehnologija. Na konferencah pogosto povprašam finančnike, kdo ima v lasti bitcoin in ponavadi nihče ne dvigne roke. Mislim, da je to uh, signal, da nismo pripravljeni na prihodnost. V Evropi se ne smemo zgolj ozirati uh, naprej in nazaj, uh, da bi videli, če se bliža nova finančna kriza, ampak moramo zreti tudi v prihodnost. In zato je finančna tehnologija tako pomembna. Drugače bomo zamudili ta vlak. Uh, Čila eh, naložb eh, je bila uvedenih v ZDA, na kitajskem, v Izraelu in tam najdemo največ podjetij, ki se s tem ukvarjajo. Tudi v Latinske Ameriki in v Afriki eh, se je delo že začelo. Če želi biti Evropa konkurenčna in imeti vodilno vlogo, potem morajo postati hitre inovacije nova norma, ne pa neka izjema. Priložnosti je veliko, tako za industrijo, kot tudi za potrošnike ki naša tehnologija zagotavlja več preglednosti, eh, več možnosti, eh, več izbire, hitrejše, boljše in eh, cenejše storitve. Izkoristimo lahko tudi avtomatizirane nasvete in vele podatke. Zagotavljamo pa lahko tudi boljše upravljanje steganji. Evropska pravila morajo zagotoviti več inovacij na področju finančne tehnologije. Omogočati, omogočati moramo finančno tehnologijo, ne pa da jo oviramo. Sporočevalci v senci smo se torej ukvarjali uh, z izboljšanjem tega besedila, besedila mojega poročila in uh, seveda se ne moremo pogovoriti o vseh uh, teh predlogih, ki so jih kolegi uh, predstavili. Veseli pa me, da imamo politični dogovor v poročilu in da imamo skupne prioritete. Glavna prioriteta je kibernetska varnost. Tisti uh, kriminalec, ki vstopi v banko uh, s pištolo v roki in uh, uh, zakritim obrazom, je stvar preteklosti. Danes so to hekeri s pivom v roki, uh, ki sedijo pred domačim raču računalnikom. Kiberkriminaliteta uh, stane družbo uh, 280 milijard dolarjev na leto. McAfee pa pravi, da je eh, finančna škoda za organizacije in družbo tam nekje eh, v višini 400 eh, milijard dolarjev. V medijih so v Nemčiji danes poročali, da, je, da se je število kibernetskih napadov v zadnjem letu podvojilo. Mislim, da se torej soočamo z, velikjo, z veliko težavo. Več kot 80 odstotkov Eh, digitalnih podatkov, ki so na voljo v svetu, je bilo ustvarjenih v zadnjih dveh eh, letih. In to pomeni, da eh, je prišlo do eksponentne rasti podatkov. Osredotočiti se moramo na kibernetsko varnost bank in drugih finančnih institucij, naprimer v okviru stresnih testov. Regulatorni organi pa morajo zagotoviti ustrezno izmenjavo znanja in izkušenj med podjetji in državami gre za pomembne stvari za eh, podjetnike, vlade in potrošnike. Prihodni finančni sektor bo potreboval več eh, tehničnega osebja in manj pravnikov in ekonomistov, ne zgolj za razvoj algoritmov, ampak tudi za zaščito eh, ogromnih količin podatkov, ki se nam bližajo. Enako velja za finančne regulatorje. Razumeti morajo kompleksne finančne tehnologije, njihov razvoj, tako da bodo razumeli, kaj se dogaja in kako je vse skupaj povezano z realnim gospodarstvom, preden se uh, odločijo, kaj narediti. Zagotavljati enake pogoje za vse je zelo pomembno. Veliko eh, novoprišlikov trenutno vstopa v ta sektor. Uh, Finančna tehnologija ni zgolj nekaj, kar uporabljajo tradicionalne banke in eh, zavarovalnice. Veliko zagonskih podjetij se ukvarja s tem, podjet, eh, s tem področjem, se upravičujem. Eh, imamo naprimer Apple, ki ima Apple Pay, Google, ki ima Googleovo denarnico in vse to igra zelo pomembno vlogo v prihodnosti. Potrošnik prihodnosti se ne ozira na to, odkot prihaja nek eh, finančni produkt iz banke ali pa iz zagonskega podjetja. Tako da potrebujemo enake pogoje in enaka pravila za vse. Vsem tem akterjem moramo dati enake možnosti, tako da bomo lahko krepili inovacije. Ne na zadnje, pa moramo imeti možnost, da eksperimentiramo eh, z rešitvami na področju finančne tehnologije. Imeti moramo možnost za testiranje novih inovacij, podpirati Eh, jih morajo regulatori in drugi. Le tako bomo zbrali ustrezno znanje in izkušnje v interesu eh, vseh, tudi potrošnikov. Ne gre za izjeme od eh, različnih pravil, gre za spremembo našega razmišljanja. Osredotočiti se moramo na priložnosti, ne pa na težave. V večji meri se moramo osredotočati na priložnosti, ki jih ponuja finančna tehnologija, tako da bomo lahko zagotovili ekonomsko rast, ki je povezana uh, s temi novimi instrumenti trenutno Evropa ni na vodilnem položaju. Tako kot uh, Max Verstappen, uh, mora tudi Evropa uh, čez veliko uh, ovinkov, če želi na to končati na prvem mestu. In uh, to je delo, ki nas čaka v prihodnosti. Hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala poročevalki. Sedaj pa poročevalci v senci. Najprej Brian Hayes, LS. Tri minute imate. Sure. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi izpostavil delo, ki smo ga dosedaj upravili. Kora je kot poročevalka upravila odlično nalogo eh, skupaj z drugimi poročevalci v senci. To je zelo pomembno poročilo. Eh, ne na zadnje tudi zato, ker gre za prvo takšno poročilo katere od evropskih institucij. Komisija pa pripravlja projektno skupino in eh, že eh, izvaja javno posvetovanje na to temo. Mi pa bomo pripravili prvo poročilo, v katerem bomo obelodanili jasne prioritete odbora Ekon in tudi parlamenta, ko bo enkrat poročilo sprejeto. Mislim, da smo zagotovili ravnotežje med finančno stabilnostjo na eni strani, zagotavljanjem ustreznosti eh, pravil, ki smo jih uvedli v zadnjem desetletju, gre za zmanjševanje tveganj, gre za ustrezno upravljanje s finančnim sistemom. Po drugi strani pa imamo eh, na drugi strani inovacije in eh, to ravnoteže je izjemno pomembno. Eh, to je bilo za našo skupino izjemno pomembno. Zagotoviti ravnoteže med finančno stabilnostjo na eni strani in priložnostmi, ki jih eh, nudijo takšne inovacije in potencial eh, finančne tehnologije. Kot je dejala poročevalka, Evropa ni v vodilnem položaju. Če si pogledamo obseg naložb na tem področju v zadnjih letih, lahko vidimo, da teh naložb ni v Evropi več kot 22 milijard eh, naložb eh, po svetu eh, v zadnjih letih. Naložbe rastejo eksponentno, na nas pa je, da dohitimo ostale, da zagotovimo ustrezne zmogljivosti za raziskave za majhna in velika podjetja. To, kar smo uvedli v Evropi v zadnjih letih, je številne Eh, je več eh, vozlišč, ki zagotavljajo rast eh, tega sektorja, tako v moji državi, kot tudi v drugih državah. In to je treba izpostaviti. Poročilo in predlogi sprememb, po katerih danes govorimo, poskušajo prioritizirati več različnih področji. Ne bom ponavljal korenih besed, kar se tiče izmenjave podatkov in kibernetske varnosti, vseeno pa bi rad izpostavil nekatere ključne točke. To je še posebej pomembno za regulatorje. Ti morajo imeti ustrezno strokovno znanje, vedeti morajo, kaj se dogaja, sodelovati morajo eh, z industrijo. V eh, poročilu že obravnavamo testiranje, eh, priložnosti za inovacije, majhna in velika podjetja morajo sodelovati in se učiti druga od drugega. Vsi finančni regulatori po Evropski uniji pa morajo upoštevati te priložnosti in mislim, da je to za nas eh, bistveni vidik. Tudi Unija kapitalskih trgov ima ogromen potencial in eh, prizadevali smo si za to, da eh, ta Unija zagotovi nek novi potencial za Evropo. Izkoristiti je treba tudi digitalni enotni trg. Priložnosti je veliko. 20 milijonov evrov podjetij v 28 državah članicah trenutno eh, nima eh, ustreznega dostopa eh, do eh, ustreznih storitev za kreditne in debetne kartice. Eh, izpostaviti je treba torej eh, Unijo kapitalskih trgov in pa digitalni enotni trg. In še zadnja točka, to je. Eh, odlična priložnost za stranke. Seveda gre za disruptivno tehnologijo za banke, to je jasno, ampak eh, s tem bodo veliko pridobili potrošniki. Zmanjšali bomo eh, stroške transakcij in zagotovili večjo mero konkurence. To je dobro za podjetja, za stranke in na koncu koncev dobro tudi za finančno stabilnost, za kar si prizadevamo. Hvala. Najlepša hvala v imenu skupine S in D v imenu gospoda Katalina Eva Kaj. Najlepša hvala v imenu Katalina Ivana, ki ga danes nažalost ni z nami, bom prebrala njegove besede. Najprej eh, bi rada čestitela poročevalki Kori za uh, dobro, celovito uh, poročilo. Imeli smo konstruktiven dialog. Gre za podatke in tehnologijo, pa tudi za denar in kapital na trgu je veliko evropskih podjetij, ki rastejo in mislim, da imamo dovolj manevrskega prostora za eh, tako tradicionalne institucije, kot tudi za inovativna podjetja. Pogledamo si eh, to, kar se dogaja v ZDA in v Aziji. Eh, Evropa ni eh, v vodilnem položaju, zato ker nismo sprejeli določenih ukrepov in zato ker imamo določene pravila, ki omejujejo inovacije. In osredotočali smo se ravno na to. Komisija naj bi pripravila akcijski načrt za eh, finančno tehnologijo v okviru strategije za unijo kapitalskih trgov, tako da bi zagotovili uh, učinkovit, integriran, konkurenčen uh, evropski finančni uh, sistem, zagotovili treba finančno stabilnost, uh, zaščititi uh, investitorje in potrošnike. Hitre, inovativne finančne storitve je treba omogočiti posod po Evropi, uh, tako da uh, preprečimo regulatorno arbitražo, da harmoniziramo eh, pravila. Uporabiti moramo tudi nova komunicijska orodja, zato da bodo invalidi imeli dostop do finančnih storitev. Tudi digitalne spretnosti so izjemno pomembne. Zagotoviti je treba, da se bodo lahko eh, tehnološke rešitve razvijale in eh, potrošniki morajo imeti dostop do informacij o teh novih storitvah. Eh, finančno izobraževanje je zelo pomembno, finančna, finančna pismenost in digitalna pismenost sta eh, zelo pomembna eh, elementa na tem področju. Na to kibernetska varnost osredotočamo se na varstvo podatkov, na tveganja v zvezi z IKT in komisija mora izpostaviti kibernetsko varnost kot prioriteto v akcijskem načrtu. Prihaja tudi zakonodaja in na to še blokona veriga regulatori morajo podpreti razvoj te tehnologije. Odpraviti je treba številne ovire, tako eh, pravne kot tudi regulatorne. Skrbi nas eh, potencijalna eh, kriminalna zloraba blokovnih verik, naprimer kar se tiče pranja denarja in izogibanja davkom, ampak najti moramo odgovore na ta vprašanja. Menimo tudi, da je potreben dialog eh, z bankami, eh, z akteri na področju finančne tehnologije in z regulatorji. Še enkrat hvala poročevalki, to je dober eh, začetek. Pripričani smo, da bo Evropa v prihodnosti postala pomembno vozlišče za finančno tehnologijo. E v imenu EKR, gospoda Foxa ne vidim. Kdo drug morda? Ne. Skupina GUE. Gospod Papad Nimulis, izvolite. Najlepša hvala v imenu Marise Matijaš, ki je naša poročevalka v Senci in eh, ki bo v Bruselj prišla eh, pozneje danes, bi se rad zahvalil eh, poročevalki za to poročilo in za kompromise, ki nam jih je poslala. Od samega začetka razprave o finančni tehnologiji je naša politična skupina in tudi naša protivanka v senci eh, izpostavila naše pomisleke. Eh, pristop je enostranski, eh, logika tega poročila je, da pridobijo finančni akteri. Poročilo ne izpostavlja drugih plati, ne zapolni te vrzeli. Kritični smo do uh, trenutnega okvira za unijo kapitalskih trgov na splošno. Govoriti moramo o rasti in eh, zaposlovanju, boju pre, proti brezposobnosti. Eh, to so elementi, ki jih ne najdemo v poročilu. Zavračamo tezo, da bo finančna tehnologija eh, zagotovila več preglednosti, boljše financiranje in boljšo regulativo različne tehnologije predstavljajo različne regulatorne težave in poročilo zgolj eh, obstransko omenja eh, nevarnosti, ki so povezane z vedno hitrejšimi finančnimi odločitvami. Če želimo zaščititi podatke in zaščititi potrošnike, potem potrebujemo neodvisne regulatorne eh, postopke, tega v poročilu zaenkrat ni tako imenovani outsourcing. Eh, takšne regulative oziroma nadzora eh, ni dobro odločitev manj kot deset let po eh, finančni krizi. Govore o tem, da bi naj izboljšali varstvo potrošnikov, ampak mislim, da bi morali uvesti precej več elementov, ki bi potrošnikom zagotovili, da lahko pošteno sodelujejo na tem področju in da niso v nevarnosti zaradi novih tehnologij in velikih Eh, akterjev na področju finančne tehnologije. Vse skupaj je treba ukrepiti. Pomembne so tudi informacije za potrošnike, te je treba v večji meri izpostaviti in mislim, da je treba uvesti v besedilo več sklicev na to. Na to še vprašanje zasebnosti in eh, pravic na tem področju. Eh, zagotavljati je treba nadzor nad varstvom podatkov. Boriti se je treba proti eh, neželjeni pošti, proti, proti tako imenovanemu spemu. Še enkrat hvala poročevalki za upravljeno eh, delo. Vsa sporočila eh, iz te razprave pa bom predal naši poročevalki v senci. Thank you, Mr. Raymond, for the green. Gospod Raymond, v imenu zelenih. Najlepša hvala Gospod predsednik, tudi sam bi se rad zahvalil eh, poročevalki za upravljanje delo. Mislim, da ste pristopili zelo konstruktivno eh, k razpravam s poročevalci v senci. Izpostavili smo glavne prednosti in eh, tveganja, ki so povezane s to novo tehnologijo in to je dobro. Gre za prvo takšno poročilo naše institucije na to temo in zato je pomembno, da pravilno zastavimo razpravo. Po drugi strani pa moramo biti pošteni. Govorimo o uh, dobrih in slabih plateh uh, tega sektorja, brez da bi uvajali uh, pravila na tem področju zaenkrat. Bojim se, da v naslednjih letih uh, ne bomo tako enotni in da ne bo tako preprosto priti do skupnega stališča več skupin. V tej fazi pa je bilo pomembno izpostaviti različna vprašanja in tveganja finančna tehnologija je urodje, ni ne dobro, ne slabo, je kot eh, neko kladivo, ki ga lahko uporabljamo z, za to, da nekaj zgradimo ali pa da nekaj uničimo. Bomo videli, kaj se bo zgodilo v naslednjih letih. Upam, da eh, ne bo ostalo zgolj pri eh, prednostih, ki jih prinaša, ampak da se bomo posvetu, posvetili tudi tveganjem. Lahko zagotovimo večjo očekovitost trgov, zmanjšamo uh, transakcijske stroške in tako naprej. In če nam bo uspelo, bo to pomemben korak naprej. Hvala. Hvala. Ne vidim kolegov iz EFDD in ENF. Tako da bomo zdaj kar eh, začeli s postopkom. Pritegnite pozornost predsednika. Nina Gil je prva. Hvala. Tudi sama pozdravljam poročilo Kore to je tema, ki je ključnega pomena za nas. Finančna tehnologija ima uh, zmožnost, da se finančni sektor uh, zelo spremeni in zato moramo zagotoviti, da kakršna koli bodo pravila, da uh, bodo odporna in sicer odporna na prihodnost. Poleg tega mora industrija finančne tehnologije biti tudi vključujoča. Veliko ljudi je, ki niso finančno pismeni, mi pa predvidevamo, da so. Uh, Eh, vendar pa ljudje se težko znajdejo v teh okoliščinah, težko eh, upravljajo svoje iPhone in tako naprej. Mislim, da je treba to upoštevati. Potem podjetja finančne tehnologije eh, so locirana v veliki meri v Združenem kraljestvu in to bo tudi vplivalo v prihodnosti glede na Brexit. Zato mislim, da moramo zagotoviti kontinuiran dostop do storitev in da se bo s tem treba ukvarjati tudi v prihodnje. Potem pa še eno vprašanje glede avtomatiziranega svetovanja znotraj finteka. To eh, bi lahko bistveno vplivalo na trg dela, eh, še posebej na bančni sektor. Mislim, da je pomembno, da v tvojem poročilu Kora, eh, da upozoriš na to, da komisija mora vzeti v obzir tudi socialni učinek eh, eh, tovrstnih dejavnosti. Hvala. Burkhard Balc. Hvala lepa, gospod predsednik. Kratka pripomba z moje strani. Najprej seveda želim čestitati poročevalki za zelo posrečeno poročilo, po mojem mnenju. Mislim, da moramo že v osnovi glede te pomembne teme opraviti razpravo. In sicer nekaj že najdemo v tem poročilu, vendar se pojavlja vprašanje, kako bomo šli v korak s hitrostjo sprememb na področju finteka, kako bomo mi kot zakonodajalec in kako bodo regulatori to področje obladovali. To bo eno ključnih vprašanj pri tej tematiki. Razmišljati moramo o tem, ali se bomo redno ukvarjali s to tematiko in kako bomo pridobili boljši pregled nad novostmi na tem področju, zato da se bomo lahko ustrezno odzivali. Izjemno sem zadovoljen s tem, kar imamo pred seboj, vendar pa bi v osnovi rad rekel, da za prihodnost, glede na to, da je toliko sprememb in da jih bo toliko in da je hitrost tako bliskovita, mislim, da moramo mi kot zakonodajalec poznati to področje in se tudi dogovoriti, kako se bomo v prihodnje ukvarjali s to tematiko, kako se bomo tega lotevali in tudi kako bomo pravočasno sprejemali odgovore na spremembe. To se mi zdi, da je naša naloga odbora in parlamenta v celoti. Thank you. Hvala. Moram reči, da se strinjam z vami. Zdaj pa prvo že bi res. Atmosfera je to. Soutien à Bogart Vals, alors je vais y continuer. Eh, podpiram Burkarda Balca, ampak bom povedala še nekaj zraven. Eh, mislim, da potrebujemo novo metodo, ki bo prilagojena fintechu. Tu je dobra pot za prihodnost, ampak zaenkrat mislim, da je to besedilo dobro. V tem trenutku je pomembno, da Evropski parlament izrazi svoje mnenje. Gre pa seveda za izziv prilagajanja zakonodaje. Ta izziv je jasno pred nami. Eh, sama kot poročevalka v zakonodaji PRIPS moram priznati, da smo to zakonodajo že eh, pripravili oziroma pripravljena je bila, ne da bi mislili na to, kaj se bo eh, dogajalo v prihodne, ko bomo vsi imeli iPhone, naprimer. Eh, in treba je zdaj narediti nekaj, da bodo vključeni tudi tisti, ki so outsideri na tem področju. zakonodaja je taka, da vanjo nismo zaenkrat eh, v veliki meri vključili finančne tehnologije. Pa še ena skrb obstaja in to imajo tudi liberalci, namreč eh, vprašanje kibernetske varnosti. To je neposredno povezano tudi z razvojem eh, finančnih tehnologij. Kora je vključila nekaj vprašanj na to temo. Potem pa bi rada upozorila še nasledn, na naslednje, torej, eh, kako bodo potekale prihodne razprave o tem, kakšna metoda bo izbrana, kako bo ukrepala komisija, eh, potem tukaj v parlamentu, kaj bodo storili kolegi. Mislim, da eh, v tej fazi še nismo toliko govorili o tem in sicer o verigi odgovornosti. Potem pa je treba govoriti tudi o zaščiti potrošnikov. Na klasičen način je v tem trenutku eh, zaščita potrošnikov odvisna od tistega, ki distribuira nek produkt. S fintekom pa bomo imeli drugačne mehanizme distribucije. Eh, proizvajalec ali pa tisti, ki si izmisli nek produkt, bo eh, imel neposreden dostop do potrošnika in ta veriga odgovornosti bo drugačna. Spremenila se bo in zato mora naš odbor pri naslednjem eh, delu, pri prihodnem delu, naprimer, eh, ko bo šlo tudi za sodelovanje s komisijo za upoštevanje pravic potrošnikov, eh, mislim, da bomo pri vsem tem delu morali upoštevati varstvo potrošnikov. Lahko že skoraj rečemo, da je Evropski parlament podal predlog na to temo gre za verigo odgovornosti od distributerja do proizvajalca. In to so tiste ideje, ki jih eh, bomo mi eh, morali vključiti tudi v finančne storitve, če bomo želeli biti eh, koherentni, ko gre za fintek in ko gre za varstvo potrošnikov. Hvala. Thank you. Hvala. Mm, tudi v drugih dosijejih imamo vprašanja, ki so povezana s to temo. Želi še kdo besedo? Evropska komisija je tudi z nami. Izvolite. Much, um... Hvala. Komisija nima kaj dosti eh, dodati. Poročilo je uravnoteženo. Veliko je kompromisnih predlogov sprememb in mislim, da je uh, ključna stvar pri vsem skupaj, da Fintech združuje številne cilje. Eh, včasih so ti eh, cilji, si konkurirajo, si nasprotujejo, ampak eh, mislim, da moramo slediti razvoju. In strinjamo se z večino govorcev, namreč, da Fintech prinaša številne priložnosti, prednosti za podjetja, za tiste, ki nudijo storitve, za potrošnike in tako naprej. Poleg tega se bo finančni sektor s tem izboljšal, postal bolj učinkovit lažje bo vključevanje novih ponudnikov, potem zmanjša se tista meja za vstop in to lahko prinese več konkurenčnosti, tako da je to dobro tudi za notranji trg. To so te tri pozitivne točke, seveda pa potrebujemo na drugi strani tudi jasno politiko za varstvo podatkov oziroma nasploh glede podatkov. Podatki so ključnega pomena pri finančni tehnologiji. Eh, integriteta, varstva podatkov in varnost. To je treba uravnotežiti s prejšnjimi cili, tako da bo vse skupaj tehnološko neutralno. Eh, upoštevati je treba tudi načelo sorazmernosti. Eh, tukaj prevzemamo pristop na podlagi tveganja. Treba je pregledati, kakšna pravila se uporabljajo In mislim, da je to tista prava pot naprej. Pričakujemo uh, končno poročilo. Komisija uh, zdaj izvaja javna posvetovanja. Do sredine junija bo to potekalo, potem pa bo komisija sprejela stališče glede tega, uh, kakšne pobude ali ukrepe uh, bo predstavila po poletju. Hvala. Thank you. Now, rapporteur. Hvala. Zdaj pa naša poročevalka Kora, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci in tudi drugim govorcem za njihovo široko podporo. Mislim, da je zelo pomembno, da smo tukaj opredelili nekaj skupnih načel. Nimamo odgovorov na vsa vprašanja, ne gre za neko čudežno zdravilo, ampak vse skupaj se začne s postavljanjem pravih vprašanj in mislim, da smo to naredili. Številni ste tudi rekli, oziroma Burkhardt je rekel, da je treba ukrepati hitro, potem pa bom še govorila o odgovornosti. Kolegi iz eh, GUE in zelenih so govorili o eh, pravem ravnotežju, eh, ko gre za interese potrošnikov proti komercialnim interesom. Seveda je treba najti pravo ravnotežje. Mislim pa, da lahko naša priporočila eh, postanejo dobra izhodiščna točka za akcijski načrt komisije na tem področju. Tako da bo to res akcijski načrt, eh, ki bo predvideval konkretna dejanja povezana s konkretnimi datumi, tako da bomo lahko eh, ukrepali za prihodnost. Mislim, da obstajata dve možnosti, kar se tiče prihodnosti finteka. Ste za mizo ali pa ne? In mislim, da bi vsi radi bili zraven. Hvala. In the kitchen, so you. Yeah. V kuhinji, torej. Ok, excellent. No, dobro. Glasovanje bo potekalo jutri. Na drugem majskem zasedanju bomo glasovali o tem, torej eh, na plenarnem zasedanju maja. Zdaj pa naslednja točka oziroma prejšnja po našem dnevnem redu gre pa za mnenje eh, k poročilu Empel na področju politik minimalnega dohodka kot sredstvo za reševanje revščine. Gospod Vegas, izvolite. Bom, en primer lugar, štaba, da, da gre se refle... Hvala. Najprej bi se vsem zahvalil za eh, prožnost da ste dnevni red spremenili tako, da sem lahko prišel na zasedanje kljub zamudi eh, pri mojem letu. Eh, hvala, da vam lahko predstavim poročilo. Ne bom vas predolgo zadrževal. Dobili ste eh, kopijo mojega mnenja. Mislim, da je to mnenje zelo kratko in jedrnato. Želel sem samo povedati, da. Eh, to, kar smo želeli doseči pri pripravi mnenja, je bilo, da bi eh, zauzeli nek pragmatičen pristop. Predvsem pragmatičen mora biti naš pristop. Eh, torej, pristop, ki bo deloval na podlagi nekih objektivnih trditev. Družba je, kakršna je. Imamo tržno gospodarstvo, ki prinaša tudi določene posledice. In države tem posledicam ne morejo uiti, morajo se soočiti s svojo odgovornostjo. Številke, ki sem jih napisal, niso moje številke, nisem si jih izmislil, ampak eh, jasno odražajo revščino. Veliko eh, ljudi, ki eh, izkušajo revščino, je celo zaposlenih. In številne mednarodne organizacije Poudarjajo pomen javnih politik, kar se tiče redistribucije. Številke bi bile sicer še veliko slabše. Poleg tega moramo razmisliti tudi o učinku politike vrčevanja. E, ta politika je kazalnike še bistveno poslabšala. To so objektivna dejstva. Mislim, da. Eh, teh dejstev ne moremo spreminjati ali interpretirati drugače. So eh, takšna, kakršna so in to je tudi temelj moje izjave oziroma mojega mnenja, s katerim upam, da se boste tu v odboru strinjali. Instrumenti, ki jih imamo in ki so pomagali izboljšati ekonomsko realnost, oziroma takih instrumentov bi potrebovali več. ekonomska klima je vodila v zategovanje pasu in številne omejitve v državah članicah. Države morajo paziti na eh, svoje račune in svoje izdatke. Ampak, če si pogledamo realnost, mislim, da je treba spodbuditi tiste politike, ki bodo prinesle več socialne pravičnosti. Treba iti še dlje kot to. Mislim, da če si ogledamo to realnost kot del nekih makroekonomskih eh, kazalnikov, bi bilo to dobro. Ne moremo govoriti samo o BDP, o agregatnih kazalnikih in tako naprej. E, te kazalnike je treba uporabljati tudi za distribucijo dohodka, za neenakost in. Uh, področja revščine se še vedno širijo. O čem tukaj govorimo? Govorimo o javnih sredstvih, ki jih države članice ne prejmejo. Tukaj eh, so torej tiste proračunske omejitve. Države bi morali ta denar uporabiti za boj proti problemu revščine povsod po Evropski uniji. Treba je zagotoviti minimalno raven dohodka. In to ni ideja, ki bi jo predstavila naša skupina, ampak je to ideja, ki jo zagovarjajo številne mednarodne organizacije. One zagovarjajo minimalen dohodek. E, številka, ki jo omenjajo mednarodne inštitucije, je 60 odstotkov nacionalnega srednjega dohodka. to sem želel uh, predstaviti tu v razpravi. Uh, najdete pa te številke tudi v mojem kratkem mnenju. Z veseljem bom sprejel kakršen koli predlog uh, za spremembo, uh, s katerim bi obogatili moje mnenje in upam, da bomo uh, okrog tega zgradili soglasje. Hvala. Hvala v imenu skupine ILS. E Ivana Maletič, izvolite. E, v imenu Romane Tomc. Will... Hvala, gospod predsednik. Predstavila bom točke, ki jih je pripravila kolegica Romana Tomc. Ona je naša poročevalka v Senci. Najprej eh, se gospa želi zahvaliti poročevalcu Vegasu za njegovo delo, upravljeno na tem poročilu. Tri glavne točke, eh, ki jih želi predstaviti Romana Tomc, pa so naslednje. Eh, socialna mreža je zelo pomembna za ljudi, ki so v začasnih eh, finančnih težavah, ampak države članice so tiste, ki morajo razviti primerno eh, opredeljene varnostne mreže. Vsi vemo, da je najpomembneje ljudem dati priložnost, da si bodo sami uh, Eh, zagotavljali eh, dohodek, da, bo, da se bodo sami preživljali sebe in svoje družine eh, in ne, da dajemo neke spodbude, da bodo odvisni od socialnih pomoči. Minimalni dohodek seveda pomaga tistim, ki se znajdejo v težki finančni situaciji, ne reši pa vprašanja revščine. To je zelo pomembno. Potem druga točka. Države članice. Eh, so eh, različno razvite, imajo različno ekonomsko moč in različno sposobnost zagotavljanja finančnih sredstev. Ne smemo pozabiti, da zagotavljanje minimalnega dohodka predstavlja obveznost, ki eh, daje finančno breme državam članicam in zato mislim, da bi morali najti pravo ravnotežje eh, pri tem vprašanju. Več bi morali narediti tudi v smeri spodbujanja gospodarstva in ustvarjanja novih delovnih mest. To bi posameznikom zagotovilo avtonomijo in neodvisnost brez finančne pomoči. To je torej tisto glavno sporočilo. Druge točke, tretja točka pa je naslednja povezovanje fiskalne konsolidacije in zmanjševanje proračunskega primankljaja ter zmanjševanje eh, izdatkov za socialne storitve. To ni pravi temelj za našo razpravo. Več bi morali razmišljati o tem, kako zagotoviti pametno in odgovorno potrošno in več o tem, kako zagotoviti učinkovite naložbe javnega denarja. To razmišljanje bi moralo prevladovati, ko govorimo o stroških za socialne storitve. Eh, in pa tudi pri drugih javnih izdatkih bi bilo to treba upoštevati. Veselimo se sodelovanja z eh, poročevalcem in vsemi poročevalci v senci. Hvala. Hvala lepa za skupino SD. Prvo Žberes. Merci, Hvala. V imenu Manuela Morela bom govorila, ki ga danes ni z nami. Imel je druge obveznosti. Golega mm, je vesel, da se omenja minimalni dohodek, da to zdaj eh, spet v večji meri eh, eh, predstavlja del naših razprav, potem eh, odgovornost in solidarnost, tukaj je treba najti ravnotežje. Preveč smo eh, zaenkrat povdarjali odgovornost, eh, povdarjali smo strukturne reforme, ki pa so bile socialno slepe, dostikrat. In zato pozdravljamo delo odbora Empel na tem področju. Eh, treba je upoštevati ne samo politike na trgu dela, ampak tudi socialne politike. Eh, in zato je mnenje našega odbora tudi tako pomembno pri eh, poročilu odbora EMPL. Kolega želi čestitati poročevalcu za pripravljeno mnenje treba je upoštevati socialni kontekst, v katerem je bilo to mnenje pripravljeno. Leta 2015 je 24 odstotkov eh, prebivalstva bilo na pragu revščine in izključenosti. Eh, zmanjšanje neenakosti na revščine, eh, potem zmanjšanje enakosti pri dohodku, pri premoženju. To je del strategije do leta 2020. Ampak eh, kolega tudi misli, da bi bilo treba prilagoditi nove kazalnike, eh, poleg tistih, ki obstajajo v okviru evropskega semestra. Ti bi morali postati tudi eh, bolj obvezujoči, zato da bi ukrepi postali bolj primerni. Potem je treba upoštevati tudi kupno moč. Kupna moč se veča počasneje kot inflacija. In uh, mislim, da bo kolega v zvezi s tem uložil tudi določene predloge sprememb. Komisija bi morala pripraviti okvirno direktivo o eh, minimalnem dohodku na evropski ravni. Potem kolega eh, govori tudi o tem, da im IMF in OECD upoštevajo tudi druge kazalnike, ne samo BDP politika na področju minimalnega dohodka bi eh, tudi pozitivno vplivala na rast in na zmanjševanje neenakosti. Države, kjer že obstaja minimalni dohodek, so uh, lažje prenesle krizo in uh, ustvarjenih je bilo manj neenakosti. Poleg tega bi potrebovali eh, avtomatske oziroma avtomatizirane stabilizatorje. Komisija je v mojem prejšnjem mandatu eh, tudi podala eh, predlog v zvezi s tem. No, pa še nekaj v zvezi z univerzalnim minimalnim dohodkom. Kolega meni, da bi bilo treba govoriti tudi o tem, torej eh, o nekem univerzalnem oziroma osnovnem minimalnem dohodku. Eh, državljanska pobuda je bila že eh, vzpostavljena v zvezi s tem leta 2013. Obstajajo tudi pobude znotraj francoskega senata in komisijo, zato kolega vabi, naj razišče te različne izkušnje in začne z javnim posvetovanjem na to temo. Pa še nekaj za zaključek. Vprašanje ekonomske solidarnosti in boja proti neenakostim. To je ključnega pomena eh, v tem trenutku, ko eh, se neenakost povečuje in to ogroža tudi eh, evropski projekt. No, še v pol minute bi dodala svoje mnenje. Eh, rada bi priznala tudi eh, to, kar je že bilo upravljeno, poročilo Figueiredo leta 2010, pa potem eh, vloga stabilizatorjev pri minimalnem dohodku. Minimalna plača je res pomembno vprašanje. Pogosto se predlaga navezava na povprečno plačo. Eh, določene države eh, to že imajo in mislim, da bi se bilo bolje navezati na eh, prag revščine in ne na poprečno plačo. Hvala lepa, EKR, gospod Luke. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi poročevalcu za to mnenje. Moje mnenje je, da to niti ni toliko mnenje Ekona kot bolj mnenje skupine GUE. Mislim, da je pred nami še veliko dela, da bomo dobili nek resnično dokument z večinsko podporo. Sam predlagam, da ločimo med revščino in neenakostjo. V tem trenutku se bojim, da je to v tem kratkem mnenju pomešano. Niti ne gre za toliko, da je zadevo težko kvantificirati, ampak postaviti merila za to, kaj je neenakost v neki državi oziroma v neki družbi. Seveda, za enakost si vsi prizadevamo, ampak ob tem pa je treba povdariti tudi spodbude za enakopravno delitev dela in za bolj enakopravno gospodarstvo vemo, da prevelika enakost vpliva na učinkovitost gospodarstva in družbe. Zato je moje mnenje to, da bi se morali bolj osredotočiti na revščino in ta bolj zahteven koncept neenakosti izpustimo. Pri definiciji revščine pa se nagibam k temu, da bi upoštevali absolutno revščino in nerelativno, torej tu piše 60, od, manj kot 60 odstotkov um, srednjega dohodka, vemo, da imamo, ne glede na to, kako bogata je revščina, potem vedno toliko in toliko revnih in revnih. Seveda, če ne glede na to, kakšna je blaginja družbe, imate toliko in toliko revnih, potem je to seveda vprašljivo. Sicer pa moram reči, da sem naklonjen temu konceptu, vprašanje pa je vedno vprašanje višine eh, minimalnega dohodka. Ampak seveda potrebujemo ne, vsaj neko socialno varnost in minimalno plačilo. Če zahtevamo minimalen dohodek, pa je treba tudi odkrito povedati, da potem ne more biti minimalne plače. Torej, neka minimalna socialna varnost je smiselna in zato mislim, da bi morali dati prednost minimalnemu prejemku pred minimalno plačo. Sicer pa, ko berem to poročilo, to mnenje, se mi zdi, da je preveč poudarjen ta vidik eh, državnih pomoči oziroma prerasporejanja. Tisto, kar pa vsem manjka tu, je možnost, da bi z gospodarsko rastjo ustvarili dodaten prihodek, možnosti spodbude za ustvarjanje dohodka, zato da ne bi bilo sploh potrebnih državnih prerasporeditev oziroma transferjev. Zato se mi zdi, da je to treba bolj povdariti kot pa socialne transferje. Sicer pa poročevalec pravi, da moramo imeti čim bolj pragmatično izhodišče in zato moramo govoriti tudi o tem, kakšna bo lestvica plačilnih razredov. Tega ne smemo razvrednotiti. na ta način, da bodo ti transferi, torej denar, ki ga nekdo dobi, ne da dela večji ali primerljiv z najnižjo plačo. Prav tako moramo upoštevati tudi to, da ne smemo uporabljati zgor državnega zadolževanja, pač pa predvsem, da potrebujemo denar tudi za naložbe in seveda ne smemo pozabiti tudi na fiskalno stabilnost vsake države. Obstajajo nekatere države, ki so v Evropi že zdaj preveč zadolžene. Mislim, da sem s tem zaključil, gospod predsednik, vendar vseeno nisem govoril tako dobro kot prvonž brez. Hvala lepa. V imenu Alde ne vidim nikogar. Gospod Urtason v imenu zelenih. Hvala lepa. Hvala. Najprej bi se zahvalil gospodu Vegasu za upravljeno delo in za predstavitev tega mnenja. Eh, moja skupina misli, da je mnenje dobro, mm, predstavlja dober temelj. Eh, potem pa še ena stvar, ki je zelo pomembna in eh, zaposluje evropske razprave že nekaj časa in sicer, ehm, da bi vzpostavili mehanizem minimalnega dohodka na evropski ravni. Svet o tem razpravlja že nekaj let. Mislim, da bi o tem morali razpravljati. Vsi se zavedamo, In v imenu gospoda Morela je to povedala tudi gospa Beres, torej, da moramo najti eh, mehanizme za boj proti nenakosti in revščini, pa ne samo to, eh, treba je eh, zagotoviti tudi, da bo evropsko prebivalstvo videlo, da sprejemamo mehanizme na evropski ravni, torej mehanizme, ki jim pomagajo. Mislim, da pri takih stvarih lahko eh, pokažemo tudi vrdostojnost Evropske unije. Eh, mislim, da vse, kar pišejo v mnenju, drži, s tem se strinjamo. Eh, iz odbora Ekon moramo predstaviti mnenje, obstaja ekonomski vpliv na ta področja revščine, področja revščine, zavirajo gospodarsko rast. To je res eh, in eh, te predstavljajo kar 24 odstotkov evropskega prebivalstva. Poleg tega porazdelitev eh, premoženja oziroma bogatstva vpliva na gospodarsko rast. Govorimo ne samo o revščini, ampak tudi o neenakosti. In to dvoje je treba ločevati. Dobro se mi zdi, da poročilo ločuje med eh, tema dvema. 20 odstotkov, eh, odstotkov eh, ljudi ima samo en odstotek eh, premoženja. E, poleg tega se vse to pozna tudi na eh, Eh, BDP-ju. Eh, o tem piše v poročilu Mednarodnega denarnega sklada. Če bi imeli mehanizem minimalnega dohodka na evropski ravni, bi to prineslo pozitivne učinke, eh, ko gre za porazdelitev sredstev in izkoreninjanje revščine. Nekaj stvari bi še povedal. Mm, poročevalec je rekel, da bi bilo treba proučiti eh, mehanizme minimalnega dohodka, ki že obstajajo, naprimer na finskem. Potem eh, bi povedal, da imajo tudi lokalne in regionalne oblasti včasih eh, določene ukrepe, ki so pozitivni in tudi te ukrepe bi morali analizirati. Če se ne motim, naj bi komisija pripravila okvirno direktivo. To se nam zdi primeren ukrep. Eh, še enkrat se zahvaljujem poročevalcu in veselim se skupnega dela. Hvala. Eh, Hvala lepa. Ne vidim več predstavnikov drugih skupin. Tudi nimam nobenih prošen prosti razpravi, zato besedo dobi ponovno gospod Vegas. Eh, Hvala lepa. Zabeležil sem si vse predloge, ki smo jih slišali, vključno s kritičnimi pripombami. Zdi se mi, da so bile vse pripombe osnovane, govorimo seveda o osnutku, to je osnutek, ki se ga seveda še da dopolniti in spremeniti. Seveda je besedilo še nepopolno, zato sem zelo odprt za vse predloge, ki bi jih utegnili imeti. Zelo si želim, da bi to bilo mnenje skupine oziroma odbora Eko, ne pa samo moje politične skupine. In eh, mislim, da to tudi lahko naredimo na podlagi tega, kar sem danes slišal, da si zavihamo rokave in pripravimo besedilo, ki bo deležno široke podpore. Ena stvar se mi pa zdi zelo pomembno poudariti. Kot rečeno, delati moramo na podlagi realnega stanja. Tukaj vidimo pravzaprav neuspeh trga, ki generira pojav revščine nizkih plač. Gre za objektivne številke, ki nas zelo skrbijo. 23 odstotkov ljudi pod pragom revščine, to nas mora skrbeti in to zahteva odziv. Če pa si pogledamo še širše vprašanje v tej razpravi, če govorimo o tem, ali potrebujemo ukrepe na strani povpraševanja in ponudbe, potrebujemo mm, neke spodbude, In zavedati se moramo, kakšen je lahko obratni učinek teh spodbud na trgu dela. Zato moramo to vprašanje razširiti. Sveda, bolj kot ga razširimo, teže bo doseči neke vrste soglasje v končni fazi. To besedilo skuša predvsem poudariti, na katerih področjih trg ni uspel kje je realnost taka, da šokira mnogo od naših državljanov in kje bi lahko uvedli politike, s katerimi bi zmanjšali te učinke. Seveda se strinjam s tem, da morajo ključno vlogo održati, eh, odigrati države članice. Seveda ne morete enostavno uvesti neke vrste centraliziranega pristopa, vendar pa se mi zdi, da je kljub temu možno oblikovati smirnice, ki bi lahko nakazale, zakaj se zauzema ta parlament kot odziv na realnost, ki nikakor ni um, zelo brezkrbna realnost. Zelo pomembno je, da pošljemo signal evropskim državljanom, da se zavedamo revščine, da se zavedamo, kje smo in da tudi nakažemo ukrepe, ki bi jih lahko sprejeli v boju proti revščini. Kar zadeva revščino in neenako, se strinjam s tem, kar je bilo povedano na to temo, vendar pa se mi zdi, da ima neenakost tu pomemben vidik. znotraj družbe morajo biti na voljo sredstva za vse. Ne govorimo o podsaharski Afriki, govorimo o realnosti v osrčju Evrope. Kaj nam pove neenakost? Neenakost nam pove, da bogatstvo sicer obstaja, vendar pa ni ustrezno razporejeno. Obstajajo vzroki za to, da bogatstvo ni ustrezno razporejeno v neki regiji, znotraj neke države, neke celine so lahko ljudje z dohodki, ki močno presegajo dohodke drugih. In tega se ne da razložiti z zgolj ekonomsko logiko. Ta neenakost, po mojem mnenju, ni nujen pojav. Vsem se zahvaljujem za vaše pripombe in veselim se nadaljnega dela z vami v prihodnje. Hvala lepa, opravičujem se tolmačem, vendar pa bomo sedaj zaključili. 4. maj je rok za ložitev predlogov sprememb, obravnava predlogov sprememb 29. glasovanje 8. junija v Empel 22. junija in glasovanje na plenarnem zasedanju pričakujemo oktobra. Hvala lepa, s tem je sestanek za danes zaključen, jutri pa začnemo ob 9.30, kaj ne, za izmenjavo mnen.